s'arrête avant ah, Il faut allumer. Un instant. May I um, try to give you some practical advice? Najprej nekaj praktičnih informacij. zaenkrat prosimo, da ne pritiskate na, go, na gumbek spik, eh, zato ker, če boste se javili za govor in pritisnili na ta gumbek, potem vas bo sledila kamera. kamera. Lahko si mislim, da si morda želite priti na televizijo, ampak eh, zelo težko bo, če se bo podoba na televiziji vse čas hitro spreminjala. Torej, prosim, ko bomo razpravljali, ne pritiskajte na gumbek Speak. Kasneje vam bomo razložili, kaj lahko naredite. Upam, da je tolmačenje steklo, kajti vsak lahko posluša tolmačenje v svojem jeziku. Mislim, da so navodila, ki, lahko, ki jim lahko sledite in kako najdete svoj kanal tisti, ki zaenkrat uh, rabite tolmačenje in ko dela tolmačenje, prosim, dvignite roke. Če slišite prevod, prosim, dvignite roke. Aha, in če torej vsi dvigujete roke, to pomeni, da vsi slišite vse možne jezike. Mislim, da dela, če ne, pa pogledajte soseda in povejte, če je kaj še narobe, če kakšno tolmačenje še ne deluje ampak mislim, da je vse v redu. Hvala. All, Najprej bi se rad pred začetkom opravičil. Predsednik Jose Manuel Fresno zaenkrat ne more biti z nami, zato ker ima težave s potovanjem iz Španije. Potuje čez Pariz in pričakujemo, da bo tukaj okrog enajstih. Ampak eh, začeti moramo z delom in eh, v tem primeru ga bom jaz nadomestil. Moje ime je Ludo Horemas, sem predsednik Evropske mreže za boj proti revščini, torej EAPN. Potrudil se bom in čim bolje nadomestil Hozeja Manuela Fresna, kar pa bo seveda zelo težko opravičiti moramo tudi gospoda Andorja, komisarja. Smo pa veseli, da je z nama gospa Samuel, ki ga bo nadomestila. Rad bi pozdravil tudi gospo Beres, ki je predsednica odbora za, socialne, za zaposlovanje in socialne zadeve. Še zlasti bi rad pozdravil gospo Martinez, ki bo predstavljala špansko predsedstvo Evropske unije. In ona tudi organizira oziroma Španija organizira to evropsko srečanje. Zelo hvaležni smo, da vaša vlada v času predsedovanja Evropski uniji se je potrudila in ponovno organizirala srečanje ljudi, ki se soočajo z reščino in to je zdaj že deveto tako srečanje. Rad bi tudi pozdravil predsednico odbora za socialno zaščito, ki je danes z nami. Še posebej toplo pa bi rad pozdravil gospo Adelijo Fernandez, ki predstavlja osmo srečanje, preteklo srečanje ljudi, ki se soočajo z revščino in bo predstavila pač to, kar se je dogajalo na prejšnjem srečanju. potem, ko sem predstavil te odlične goste, ki so pred vami, mislim, da je zdaj čas za kratko predstavitev zelo odličnih gostov, ki so tukaj danes v dvorani. Zato bi rad pozdravil in zaželil dobrodošlico številnim delegacijam in zato, da bi se lahko pred, da bi vas lahko videli, bom šel skozi seznam delegacij in vas prosim, če lahko takrat ustanete, da vas lahko vidimo in pozdravimo kot delegacijo vaše države. Ja, vi ste zdaj delegacija na tem devetem srečanju ljudi, ki se soočajo z revščino. Začenjam z Avstrijo. Avstrija, prosim, pozdravljeni. the Belgian de Belgijska delegacija. The delegation of Bulgaria. Bulgarija. Welcome. Czech Republic. Češka republika, delegacija iz Češke. The delegation of Cyprus. Cipar please. Thank you. The delegation of Denmark. Danska. Come Denmark. The delegation of Estonia. Estonska delegacija. Come Estonia. The delegation of Finska delegacija. the delegation of France. Francoska delegacija. The delegation of Germany. Nemška delegacija. The delegation of Greece. Grška delegacija. The delegation of Hungary. Mađarska delegacija. The delegation of Ireland. Irska delegacija. Over there. The delegation of Italy. Italijanska. The delegation of Latvia. Latvijska delegacija. The delegation of Lithuania. Delegacija iz Litve. Pozdravljeni. Delegation of Luxembourg. Luksemburška delegacija. The delegation of Malta. Delegacija iz Malte. The delegation of the Netherlands. Delegacija iz Nizozemske. Yeah. the delegation of Norway. Norveška delegacija. The delegation of Poland. Polska delegacija. The delegation of Portugal. Portugalska delegacija. The delegation of Romania. Romunska delegacija. The delegation of Slovakia. Slovaška delegacija. The delegation of Slovenia. In slovenska. The delegation of Spain. Španska delegacija. Welcome. Dobrodošli. The delegation of Sweden. Švedska. Over there. Welcome. Dobrodošli. The delegation of the UK. Združeno kraljestvo. Please. And I think uh, we have had all. Mislim, da so se predstavile oziroma da smo pozdravili vse delegacije. To so ljudje, ki se udeležujejo zelo posebnega srečanja, srečanja ljudi, ki se soočajo z revščino. To srečanje organizira špansko predsedovanje Evropske unije skupaj z Evropsko komisijo. Delegacije pa so res resnični ljudje, ki so v središču tega srečanja in mi, povabimo potem tudi goste iz različnih organov, evropskih eh, inštitucij, iz eh, različnih držav, vla, državnih vlad in Evropskega parlamenta. Torej, uloge so nekoliko obrnjene in zelo veseli smo, da vsako leto predsedovanje to organizira in tako imenuje. Zdaj pa bi rad, da se vidi skupine gostov, ki so danes tukaj z nami in ker smo tukaj v Evropskem parlamentu, bi prosil člane Evropskega parlamenta, ki so danes tukaj, da prosim ustanejo. Torej, člani Evropskega parlamenta, evropski poslanci, dobrodošli. Morda tudi pomočniki, prosim. Ali je tukaj kakšen pomočnik, kakšnega evropskega poslanca, tudi vi ste zelo dobrodošli tukaj. Dobrodošli. Like to, uh, now... Zdaj pa bi radi prosili ljudi, ki so povezani z Evropsko komisijo ali z Evropsko administracijo, da ostanejo te osebe, da jih lahko tudi njih pozdravimo. Torej vsi, ki ste iz Evropske komisije, administracije, uprave, prosim, stanite, da vas lahko pozdravimo. And, uh, all... Zdaj pa bi prosil še vse druge predstavnike vlad vlad držav v Evropski uniji, da vas lahko pozdravimo, prosimo, da ostanete. Torej, če ste predstavniki ali vlade ali uprave, prosimo, ustanite, da vas lahko pozdravimo. Dobrodošli na srečanju. Oh, Mislim, da so z nami še drugi gostje morda nekdo, ki ne spada v to kategorijo, morda ljudje, ki prihajajo iz nevladnih organizacij ali iz drugih organizacij civilne družbe, ki so prav tako povabljeni. Ali lahko prosim ustanete nevladne družbe, or organizacije civilne družbe? Ja, prihajajo. Lepo, hvala. Hvala, da ste z nami mogoče sem še koga pozabil. In torej, če sem kogarkoli pozabil, zato ker ni spadal nobeno kategorijo, ali lahko prosim ustanete, ali smo res vse vključili, res ne bi rad koga spustil, torej dobrodošli, hvala. Uh, uh, po vseh teh predstavitvah pa mislim, da je zelo pomembno, da na začetku evropskega srečanja se spomnimo, da smo na devetem srečanju, obenem pa je to tudi Evropsko leto boja proti revščini. Zato imamo izjemno priložnost, da imamo to srečanje v Evropskem parlamentu. Evropskega parlamenta izvolijo naši državljani po celi Evropski uniji in zelo veseli smo in hvaležni, da je bilo to omogočeno tudi letos strani Evropskega parlamenta, komisije in španskega predsedovanja, da imamo lahko letos tukaj to srečanje. Večkrat sem že to povedal, pa bom še enkrat ponovil. To je zelo pomembno srečanje, ne samo zato, ker je ravno v Evropskem letu boja proti revščini, ampak kljub temu tudi zato. Poskušali bomo dobiti več odgovorov na vse te predloge, ki smo jih slišali na prejšnjih srečanjih. Pripravili smo široko, širok seznam teh predlogov, predstavili smo jih evropskim inštitucijam in nacionalnim vladam in upamo, da bomo prejeli tudi odgovore. tudi odgovori, ki so taki, da ne vemo točno, kako se bo to izvajala, kako bi uresničili nek predlog, bomo o tem razpravljali in na delavnicah po tem plenarnem srečanju bomo razpravljali ravno o takih vprašanjih. Zato mislim, da je zelo pomembno, da se slišijo glasovi in predlogi ljudi, ki se soočajo z revščino in da jih slišijo tisti, ki so odgovorni za te politike na evropski in nacionalni ravni. Vsi vemo, da tisti, ki so odgovorni na nacionalni ravni, imajo zelo pomembno vlogo pri sprejemanju odločitev na evropski ravni. Svet ministrov vse čas sprejema odločitve. In Eh, tam so predstavniki Evrop, eh, nacionalnih vlad in nacionalnih ministerstv in oni odločajo o teh predlogih. Zato se že veselimo skupne razprave in se že veselimo tega, da bomo slišali, kako je mogoče izvajati naše predloge ali kakšni, predlogi, kakšni problemi pri tem nastajajo in o tem bomo pač razpravljali. To je zelo pomemben cilj tega srečanja. Pomembno je tudi, da lahko nadaljujemo v naslednjem obdobju. Vemo, da je to zelo pomemben trenutek. To je čas, ko se pripravlja nova evropska strategija, to je Evropa 2020. Vemo, da svet voditeljev držav in vlad je prejšnji teden sprejel odločitev o velikih ciljih za to strategijo, tudi, cilji, ki, tudi o ciljih, ki zajemajo vključevanje in cilji, ki pomenijo prvi korak v tem, da izkoreninimo revščino. Kajti cilj, ki je pred nami, je popolna popolno izkoreninjenje revščine, kajti to je res sramota za tako bogato moče kot je Evropska unija. Upamo, da odločitve, ki so bile sprejete prejšnji teden, lahko sežejo dal, kot smo do sedaj slišali. Zdaj pa bom predal besedo našim govorcem. In eh, ko smo že tukaj, gostje v Evropskem parlamentu, bi predal besedo gospej Perez, ki je predsednica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, da ste mi dali uvodno besedo in da ste nas združili na tem srečanju v parlamentu. To je nenavadna praksa in pozdravljam to izvirnost, ki daje možnost, da delamo skupaj. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. To je prvič, da se to srečanje odvija v parlamentu, To je hiša vseh državljanov, evropskih državljanov in delo, ki ga upravljate skupaj, da odpirate pot tistim, ki so brez poti, ki se jih ne sliši dovolj, to je zelo dragoceno delo in mi kot odgovorni politiki moramo slišati in me veseli, da slišimo lahko naše kolege v tej dvorani iz različnih Eh, in da vas slišimo, da vzvemo od vas, da lahko bolje delamo in prisluhnemo vašim skrbem, vašim težavam. Rekli ste, da se ta, to srečanje uh, odvija v trenutku, ko bi morali odnesti zmago in postaviti strategijo do leta 2020, da bi premagali, odpravili revščino in ta cilj ni dosežen, čeprav smo ravno v letu boja proti revščini. Pozdravljam vašo odločenost, vašo mobilizacijo in komisarjev eh, španskega predsedstva in tudi vseh mojih kolegov v Evropskem parlamentu, da storimo vse, da, se, da odnesemo zmago v tem bitki proti revščini v Evropski uniji in da je ta odločitev centralni del naše strategije. To je bitka, ki jo moramo voditi skupaj in narediti storitve, poprodajne po storitve, opraviti poprodajne storitve. Uh, Včasih je težava v podrobnostih, kaj je revščina, kako jo merimo, kako jo odpravljamo. Prav, mislimo si, to je stara zadeva, vendar ona je vedno na dnevnem redu in treba je iskati nove poti, nove ukrepe, nova orodja. In ta bitka glede ukrepov, glede te bitke se bo Evropski parlament izrazil. Veliko tem je na dnevnem redu, ki jih moramo upoštevati v obdobju krize, v kateri smo. Tu je kriza ukrepanja, ki zadeva tudi najrevnejše. Kriza, ki, s katero se bori Evropska, v kateri je Evropska unija, eh, nima nekega redistributivnega učinka, ampak učinek razdeljevanja negativnih učinkov. Smo v položaju, ko vidimo, da države članice so obvezane, da skrčijo svoje proračune pod pritiski trgov in bojimo se, da ta skrčenja gredo najbolj na račun teh proračunov, ki jih potrebujemo za boj proti revščini. Prvi primer tega je in to je opazila sem, da je to eno izmed vaših priporočil z osmega srečanja, vprašanje dostopa do javnih storitev. seveda je način, kako reveži dostopajo do storitev, kako se to opravlja, kako gre v šolo, kako gre otrok revnih staršev eh, v šolo in da ni na robo, da ni zapuščen, kako se financira vzgoja, kako je sistem, zdravstveni sistem financiran in v tem obdobju konsolidacije državnih proračunov je zelo močno sporočilo, ki ga moramo odposlati. Vaše glavno bogatstvo za izhod iz te krize je, da se borimo proti revščini in s tem, da omogočimo vsakemu dostop do tega bogatstva. Da ne bi bila predolga, predolga bi v imenu uh, mojih kolegov socia, uh, odbora za socialne zadeve uh, re, uh, se odzvala na nekaj vaših točk iz lanskega srečanja. Evropski parlament sprejel poročilo uh, našega kolega, ki bo nastopil na vašem srečanju. Z, kak, z, to se pravi, kako je minimalni dohodek ključni element boja proti revščini. To je zelo težka točka, pri kateri potrebujemo podporo predsedstva, da lahko vodimo to bitko to poročilo je v okviru dela parlamenta zelo pomembno. Potem smo skozi celo leto imeli razne dogodke na to temo. Vi verjetno veste, da 19. Eh, oktobra je bila slavnostna seja eh, ustanoviteljev unije. E, to je nekaj elementov z lanskoletnih zaključkov. Torej, govorila sem o stranskih posledicah krize. V Evropskem parlamentu to zelo dobro merimo med ministri so včasih neravnovesja med ministrom gospodarstva in finance in ministrom za socialne zadeve. Tehnica je pogosto tako nagnjena in treba se boriti, da eh, ministr za socialne zadeve eh, doseže, da se sploh sliši njegovo sporočilo in da se eh, Eh, boj proti zadolženosti eh, ne spremeni z uničenjem našega socialnega medela in s propadom naših ciljev boja proti revščini. Glede pravice do stanovanja, do prebivališča je tudi zelo pomembno točko v boju proti revščini. Potem glede vzgoje, zdravja. Vse to so zelo pomembne točke in v Evropskem parlamentu gledamo kazalce, ki kažejo, kako se v Evropske unije zmanjšuje revščina in treba je videti, kako bomo to izvedli, nadzorovati, kako poteka boj proti revščini videti znamenja, kazalce, kako se borimo proti temu pojavu. To je zelo pomembna razprava. Nekaj sem že povedala glede dostopa do javnih storitev. V Evropskem parlamentu pripravljamo poročilo o oceni posledic krize in Evropska komisija naj bi naredila bilanco učinkov krize na delovanje javnih storitev, da se ponovno mobiliziramo v boju za to, da se dvigne nivo javnih storitev. Lani ste poudarili tudi pomembnost dostopa do bančnih računov, do Eh, splošnih bančnih storitev. To je bila ena izmed točk, sklepnih točk, ki je bila prenesena eh, Mario Montijo od Evropske komisije. In to bomo mi uh, zelo podprli, dostop do bančnih računov. In še zadnja točka, uh, minimalni dohodek, uh, to je točka, ki je tudi zelo pomembna v vašem boju. Eh, želim vam uspešno delo in se vam zahvaljujem, da ste prišli k nam v goste v Evropski parlament. Zelo pomembno je, da izmenjamo svoje izkušnje, svoja stališča in da mi lahko upravljamo svoje poslanstvo. Hvala. Merci bien, Madame Beres. Hvala, gospa Beres, za ta prvi del odgovora na zelo pomembna vprašanja, ki zadevajo ljudi, ki se soočajo z revščino. Res je, delo je treba nadaljevati in z Evropskim parlamentom mislim, da lahko veliko naredimo, da lahko vplivamo na politične, splošne politične smernice Evropske unije, zlasti v tej krizni situaciji, ko skoraj povsod slišimo govoriti o vrčevanju. Pri tem pa se ne razmišlja o tem, kako bi uporabili morda druga sredstva in kako bi uh, socialne izdatke pustili, kakršni so, kajti socialni izdatki so bolj naložba kot pa strošek za našo družbo. Torej, hvala za te besede. Zdaj pa bi rad predal besedo gospe Martinez, ki zastopa špansko predsedstvo Evropske unije. Hvala, gospod Oremans. hvala, gospa Perez. Hvala tudi, gospa Fernandez. Dragi prijatelji, hvala vsem in vsem tudi želim dobrodošlico. V veliko veselje mi je, da lahko govorim v imenu španske vlade in v imenu španskega predsedovanja Evropskemu svetu. Zelo vesela sem tudi, da lahko sodelujem na tem devetem srečanju kajti v to srečanje vlagamo kar veliko upanja. Naslov današnjega srečanja je na poti k novemu socialnemu paktu in to je tudi cilj leta boja proti izključenosti in revščini. Želimo doseči dogovor za to, da bi lahko izboljšali življenske pogoje tistih, ki eh, živijo v slabih pogojih in to je 80 let milijonov prebivalcev v Evropski uniji. Druga tema, o kateri želimo danes, za kar želimo izkoristiti to srečanje, je, da izmenjamo mnenja, razpravljamo na vseh možnih ravnih. To je zelo pomembno, kajti na tem srečanju je 150 oseb, ki bo razpravljalo 150 oseb ki prihajajo iz 24 evropskih držav. In to so torej vse delegacije, ki smo jih danes pozdravljeni in pozdravili njih še enkrat pozdravljam. Podobno kot eh, potekajo srečanja, ki jih organizira EAPN na lokalni ali regionalni ali nacionalni ravni, bo vaše mnenje zelo pomembno za to, da bomo spodbudili spremembo naših in vaših življenj prispevek, vaš prispevek, vaša osebna pričevanja so se zelo izkazala tudi na začetku Evropskega leta boja proti revščini, ki je potekala januarju, ta otvoritveni dogodek je potekal januarja letos. Prepričani smo, da lahko s pomočjo primerjalne metode v resnici ocenimo učinkovitost, politik bo za boj proti revščini. S pomočjo teh metodah lahko ocenimo uporabnost politik in ali grejo pravo smer. Na tem srečanju pa želimo še preseči cilje, ki smo si jih do sedaj zastavili in želimo ustrajati na treh smernicah. Najprej. Analizirati želimo učinek, ki je bil dosežen na podlagi tega, kar je bilo dos, dogovorjenega prejš, na prejšnjih srečanjih. Torej, kakšen je bil učinek pri osebah, ki se soočajo z revščino in pri politikih. Potem želimo vključiti tudi predstavnike politik, parlamente in na zadnje analizo želimo končati um, na pod, in na podlagi preteklih razprav bodo osebe, ki se soočajo z revščino, pripravile pri desetletni načrt za prihodnost. Tak, na tak način bomo pripravili skupen načrt in določili odgovornosti za vsako državo, določili konkretne cilje in konkretne ukrepe, ki zadevajo tiste osebe, ki so v največjih težavah. In v tem smislu želi Španija ohraniti svoja prizadevanja in vključiti to tudi v svojo končno deklaracijo o tem, kakšni rezultati so bili doseženi v letu boja proti revščini 2010. Ta projekt bomo pripravili skupaj z Belgijo, kajti Belgija in Španija bosta eh, ena za drugo predsedovali Evropski uniji. Mislimo, da mora biti boj proti revščini cilj, ki ga ne moremo umakniti in cilj, zaradi katerega tudi obstaja Evropska unija. To je tudi eden od ciljev, ki jih je Španija izbrala za čas predsedovanja Evropski uniji. Španija je izvedla program okrepljenega socialnega varstva. Socialna politika in enakost morata biti v času našega predsedovanja v samem uh, središču naših politik. V času predsedovanja ne smemo izgubiti in v času krize ne smemo pozabiti na naš socialni sistem. Ves čas smo ustrajali pri tem, da je razširitev odprte metode koordinacije potrebna, zato da lahko izmenjamo dobre prakse. Obenem je treba pa tudi okrepiti zaščitne ukrepe na evropski ravni glede eh, na to, da smo v finančni in gospodarski krizi, Španija zahteva konsolidacijo, okrepitev socialnih politik na evropski ravni. Na tak način želimo zah zaščititi najbolj ranljive in zagotoviti blaginjo vsem. Naš prvi predlog v tej smeri eh, je bil predstavljen že januarja na otvoritvi Evropskega leta boja proti revščini in na tak način želimo tudi okrepiti sprejemanje odločitev v tej smeri. Zato smo aprila v Kordobi organizirali vrh, evropski vrh o romski populaciji, kajti vedeti morate, da so Romi najbolj izpostavljeni izključenosti in revščini. Ta forum pa je prinesel pomembne zaključke, ki so bili kasneje sprejeti. Najbolj očitni rezultati eh, španskega predsedovanja na tem področju te, tega pa smo uspeli doseči, to pa smo uspeli doseči junija na srečanju v Evropskem svetu, ki je bil pred enim tednom. Evropski svet za eh, socialne zadeve je dosegel tri, določil tri indikatorje za merjanje uspešnosti boja proti revščini. To je število gospodinstev, ko so ljudje, um, v katerih so ljudje brezposelni in še drugi dejavniki. In to je bilo potrjeno na 17. junija na sve, Evropskem svetu. Zastavili smo si da bi pomagali 20 milijonom oseb do, 20, do leta 2020. To je 25 odstotkov oseb, ki se soočajo z reščino. To je tudi del strategije 2020, ki zadeva zaposlovanje. V zvezi z bojem proti reščino moramo zlasti biti pozorno, pozorni na položaj žensk, ker so še bolj ogrožene z reščino, kajti do, imajo nižje plače, skrbijo tudi za stvari, ki niso plačane, naprimer pazijo na otroke ali skrbijo za odvisne osebe. Španija je tudi ustrajala, da se politike aktivnega vključevanja vključijo v aktivne politike zaposlovanja. Sprejela pa je tudi ukrepe za boj proti izključenosti iz dostopa do stanovanja. Imeli smo tudi konferenco o aktivnem vključevanju brez, oseb brez e, prebivališča, ki je bila prav tako zelo uspešna. Naše predsedovanje je tudi ustrajalo pri tem, da je treba preprečevati revščino med starejšimi in da je treba prekinjati začarani krok oseb, ki se soočajo z revščino in ki iz tega položaja ne morejo iziti. Potem smo pomislili tudi na um, invalide, ki jih naša gospodarska kriza tudi zelo prizadeva. In če zaključim z razmislekom, mislim, da s tem se vsi strinjamo, s takim načinom razmišljanja, ki ga bom predstavila. Sedanja eh, situacija, kriza in um, ukrepi, ki jih je treba sprejeti, pa ne smejo povzročiti nazadovanja socialne države in socialnih politik. Nikakor ne smemo popustiti pri rezultatih, ki smo jih že dosegli v preteklih letih. Mislim, da bodo dogovori, ki jih bomo dosegli na tem srečanju, pripomogli k temu, tem ciljem. Gre za to, da osebe, ki hočejo biti aktivne pri snovanju socialnih politik, ki nam morajo povedati svoje mnenje in te ambiciozne cilje, ki smo si jih zastavili, moramo tudi uresničiti. Nemški sociolog Simon Bauman pravi, da je trdnost družbe podobna kot trdnost mosta meri se potem, kako močan je najšipkejši člen. In s tem eh, sociologom Baumanom se popolnoma strinjam, na vsak način moramo okrepiti to, kar je naša trdnost, to, kar kaže našo trdnost v družbi. Bože. No, podemos dejar de fortalecer lo que es también nuestra propia fortaleza. Zdaj pa moramo razmisliti o tem, kaj je naša glavna prednost v skupnosti. To je torej ta trdnost, ki jo lahko damo ranljivim skupinam. Predsednik Olof Palme je rekel tudi, da je politika napredka taka, ki je taka, ki spodbuja napredek, ki vključuje kreativnost, ki ponuja rešitve, ki stimulira sanje in projekte. In napredna politika. Mislim, da je to taka politika, ki prinaša prihodnost, ki daje upanje. V prihodnost ne smemo, prihodnosti ne smemo gledati kot nekaj, kar nas bremeni, ampak kot nekaj, kar nam prinaša nove priložnosti. Zato je današnji cilj, cilj Evropske unije, pa tudi vseh držav, vseh vlad, vseh socialnih organizacij, torej cilj res vseh, mora biti tak, da vključimo dinamične sile iz naše družbe. Ne, V družbi mora biti vedno več enakosti in enakih možnosti za vse. Sprostiti moramo moške in ženske, zato da jih ne bi bilo strah, da bodo zboleli, zgubili službo, da ne bodo več imeli sredstev za življenje. Rešiti jih moramo strahu, naprimer, da bi se postarali in da ne bi mogli več dostojno živeti. Vsi ti straho, vse te strahove mora upoštevati socialna država in se na nje tudi tudi odzvati. Računati moramo na evropske politike, ohraniti moramo prednosti, ki jih imamo in jih nikakor ne smemo zgubiti. Ustvarjati, ustrajati moramo tudi pri tem, da ohranimo mreže socialne varnosti, kajti to je zelo pomemben del naših držav in tudi zelo pomemben del naše evropske identitete. Naj vam zdaj čestitam in želim uspe, veliko uspeha in veliko dobrega na teh dveh delovnih dneh. Prepričana sem, da boste lahko izmenjali razmišljanja, konkretne ideje in izkušnje, ki nam bodo nam kot vladi in državi omogočale napredek. Hvala. Lopla. Hvala lepa, gospa Martinez. da ste povdarili pomembnost dostojnega življenja ljudi, ki so v spoložaju revščine. Veseli me tudi, da, da zahvaljujoč eh, predsedovanju uh, Eh, in sodelovanju z drugimi, eh, to se pravi z belgijskim predsedstvom, da se bo to delo nadaljevalo. Sedaj predajem besedo gospe Samuel, ki je namestnica direktorice v uh, enakih možnostih, v delku za enake možnosti. Hvala lepa. Sem srečna, da sem med vami in da predstavljam komisarja Andorja. Gospod Andor, je, mu je zelo žal, da ne more se odeležiti tega srečanja danes do povdne in želi srečanju uspešno delo. to srečanje imelo zelo pomemben vpliv na vzdrževanje boja proti revščini, da je ostalo na evropskem dnevnem redu in te, ta srečanja so vedno imela pomemben, eh, pomembno vlogo pri sprejemanju strateških odločitev eh, evropskih inštitucij na socialnem področju. to srečanje kaže, da so te politike lahko uspešne samo, če ljudje, ki preživljajo to situacijo, sodelujejo. In to letno srečanje je postalo tradicionalno in je zelo pomembno pri napredovanju, napredku tega dela, Vemo sicer, da je ta pot še zelo dolga. Leto 2010 je leto boja proti revščini in socialni izključenosti in Evropska unija si je postavila cilj za uh, nadaljevanje boja proti revščini. Čemu služi to leto? Kaj smo dosegli? En od prvih ciljev je bil, da se bolje razume, kaj dejansko pomeni revščina in socialna izkluščina, kaj to pomeni danes v Evropi, ki temelji na diverzifikaciji. Strategijo je treba pripraviti skupaj z prizadetimi, ne pa samo za nje. In to, leto, to je leto uh, in upam, da bo to srečanje dalo dodatnega zagona in pomagalo vašemu aktivnemu sodelovanju pri boju za priznanje pravic, vaših pravic in da postanete resnični akterji v naši družbi. To leto je leto boja proti stereotipom. Radi bi prenesli sporočilo, da boj proti revščini je odgovornost, deljena odgovornost in vsi moramo pri tem imeti svojo vlogo. Utrditi moramo naše partnerstvo in videti preko tradicionalnih vezi. To leto je poziv nevladnim organizacijam, socialnim partnerjem, podjetjem, medijem, lokalnim, regionalnim oblastem, da revščino postavijo v ospredje svojih dnevnih redov tudi v prihodnje. Evropska unija je zmanjšanje revščine postavila v osrednje svojih, eh, kot osrednjo točko svojih prizadevanj za doseganje ciljev za leto 2020, v ciljev o doseganju eh, gospodarske in socialne rasti. Doseženo je bilo soglasje o uh, ciljih, ki kažejo tri indikatorje. Uh, gospodinstva brez dela, da bi 20 milijonov, vsaj 20 milijonov ljudi rešili iz položaja revščine. Kot so že drugi sogovorniki podarili, so državni voditelji podprli te uh, cilje izražene številkami in to je dejansko zgodovinski datum. Ta dogovor je premjera pri postavljanju ciljev v številka glede do, uh, eh, boja proti revščini in socialni izkluščini. Drža, uh, stališča držav članic so seveda se razhajajo, so različna, vendar pa ne glede na to so se sporazumeli o skupnih ciljih in Eh, tem, da se nacionalni cilji prilagodijo Evropski strategiji leta 2020. To gre za močno sporočilo, za zavezo Evropske unije za uresničenje bolj pravične družbe. Strategija 2020 predlaga, da ta pobuda postane otepljiva, otepljiv ukrep v boju, proti, v boju za reševanje problemov najbolj eh, občutljivih delov prebivalstva. Moramo odločiti, da sedanji proces, eh, proces eh, socialne zaščite pomaga pri doseganju glavnih ciljev. Naš cilj je, da kombiniramo to, kar že deluje z novimi pristopi. Boj proti revščini bo podprla cilje, ki so bili sprejeti v okviru strategije 2020. Z njimi bi hoteli prebuditi zavest, vseh udeleženih, ta platforma bi morala olajšati tudi ukrepe na drugih področjih, kot je recimo zdravje, finančne, eh, finančni pogoji. Uspeh te strategije 2020 bo odvisen od tega, kako bodo na vseh nivojih prevzeli te cilje in ustvarili pogoje za eh, usklajen dialog med vsemi. Nadaljevali bomo s primeri, ki so dobro delovali, ki dobro delujejo in prav tako bomo Eh, nadaljevali s sodelovanjem, za vključevanjem tistih, ki so najbolj prizadeti. Mi smo sredi 2010 in zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Eh, eh, Najlepša hvala da ste za nas povdarili, kakšne odločitve so bile sprejete prejšnji teden. Zelo všeč sta mi bili dve vaši besedi, da je treba cilje, da mora biti cilj, da se revščine reši vsaj, vsaj, po angliško sta to dve besedi, 20 milijonov ljudi in kot ste rekli, je to res, to ne sme biti cilj, ki ga je treba doseči, ampak to mora biti tista spodna meja, ki jo moramo doseči. Hvala, da ste to povedali. Eh, vesel sem tudi, da sem slišal, da platforma, inštrument, ki bo Eh, nastal, bo upošteval vsa prizadevanja, ki so bila že dosežena v preteklih letih in da se bo iz teh izkušenj tudi učil. Zdaj pa bi rad omenil tudi gospoda Fernandesa Lopesa, ki je predsednik odbora za socialne zadeve. To je odbor, kjer so predstavniki vlad. Zelo vesel sem, da je z nami je pa seveda nekaj zmešnjave z imeni. Imamo tudi gospo Angelijo Fernandez, ki je predstavnica um, osmega srečanja. Gospod Fernandez pa bo govoril z nami jutri na plenarnem srečanju ponovno. Torej, zdaj besedo predajam gospe Adeliji, Adeliji Fernandez, ki zastopa delegacije iz lanskega leta, iz lanskega srečanja. Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhor Comissário Europeu. Spoštovani predsednik, spoštovani komisar, spoštovana ministrica, dragi prijatelji, dragi delegati prisotni na, teh, na tem srečanju, pozdravljeni. Pomembno je, da se da se sliši glas oseb, ki se soočajo z revščino in da se njihovo razmišljanje vključi v programe socialnega vključevanja. Evropska srečanja, ki potekajo vsako leto oseb, ki so, imeno, ki so revne, torej na teh srečanjih lahko sodelujajo te osebe. Vendar pa imajo osebe, te osebe eno posebno bogatstvo, ki jim ga ni mogoče ne vzeti, ne kupiti in ki se ga ni mogoče naučiti na univerzi. Ko se udeležujemo takih srečanj, nismo revni. Morda nimam materialnega bogatstva, vendar pa tukaj bogatim svoje notranje bogatstvo in svoje izkušnje. Včasih sem kar zgrožena, ko nekateri ljudje, ki zase ne mislijo, da so revni, so v resnici duhovno strašno revni. Pomembni so samo zato, ker imajo bogata vozila ali nosijo drage obleke, v resnici pa to ni tisto pravo bogatstvo. Tem osebam nekaj bistvenega manjka. Nimajo človečnosti, zato ker se sploh ne ukvarjajo z bistvini problemi v življenju. Zelo težko je živeti z ljudmi, ki razmišljajo samo o luksuzu in sploh ne razumejo ljudi, ki razmišljajo o tem, kako bodo našli denar za hrano, za, gre, za plačilo položnic in drugih, eh, kako bodo kupili stvari, ki jih rabijo za življenje. Vendar, nekateri med nami se morajo včasih odločiti med tem, ali bi kupili hrano ali bi kupili zdravila, ker pač nimamo dovolj denarja za to, da bi kupili oboje. Med nami so osebe, ki mislijo, da bodo vedno imele dovolj denarja, vendar nam je finančna in gospodarska kriza pokazala, da smo prav vsi ranljivi. Trenutno obstajajo osebe, ki ni, ljudje, ki nimajo niti 50 centov, da bi si kupili kruh na takih srečanjih, kot je današnje, ni omejitev. Govorimo lahko o naših problemih, kajti na tem srečanju smo vsi na isti ravni, vsi vemo, o čem govorimo. Tukaj je morda eden redkih krajev, kjer se res cenimo eden drugega kot ljudje, kjer se vzajemno poslušamo. In kjer naše politične barve niso pomembne, kajti vsi si želimo dostojnega življenja. Dostojno življenje ne pomeni preživeti. Dostojno živeti pomeni, da imaš pravice do istih stvari kot vsi. Da imaš pravice do dostojnega življenja, do počitnic, do kulture, da greš lahko v gledališče, v kino, da greš lahko nekam, kjer ti je všeč, ne da bi zato moral kakšne druge stvari opustiti. Nikakor ne smemo živeti tako, da moramo izbirati med dvema bistvenima življenskima stvarema in v tukaj v to štejem tudi počitnice in vstop, dostop do kulture. Dostojno moramo živeti ne glede na to, ali smo bolni, brezposelni ali upokojeni v idealni družbi je treba delati, da normalno živiš, vendar je treba imeti dostojno delo in ne neko začasno delo. Treba je delati na področju, za katerega si usposobljen in za katerega si motiviran delati. Če pa ne moremo delati, nam mora država zagotoviti nujno, nujne pogo take pogoje, da lahko dostojno živimo, tudi če smo bolni, brezposelni ali upokojeni življenjska raven mora ostati enaka, ne glede na to, v kakšnem položaju se znajdemo. Odgovori, ki jih, moramo, do, ki jih iščejo, iščemo, morajo biti ustrezni za vse ljudi v najrazličnejših položajih. Prav nič nam ne pomaga en paket rešitev, ki nekaterih problemov ne reši. Zaposlitev ni vedno najboljši in idealen odgovor na problem. Zaposlitev je pač lahko samo zadnja faza poti, ki pride po celi vrsti korakov, vključe, ki pomeni vključevanje. In boj proti revščini mora biti kolektiven boj, v katerem so vsi vključeni. Omogočiti mora polno uresničevanje pravic, ki jih imajo vsi. Eno od orodij, da to dosežemo, je naprimer tudi današnje srečanje. Dejstvo, da lahko izmenjamo izkušnje, nam omogoča, da se bolje poznamo. Zavedamo se, da ni en sam problem, ampak da obstaja veliko različnih problemov. Politiki in tisti, ki sprejemajo odločitve, sploh ne poznajo pravih dimenzij problema. Poistovetiti se morajo z nami, razumeti nas morajo, imeti morajo toliko poguma, da se z nami pogovarjajo. Za konec pa bi se rada zahvalila politikom in tistim, ki sprejemajo odločitve, ki so se odeležili tega srečanja, da bi prisluhnili našim problemom. Vaša prisotnost tukaj je res pomembna, kajti zdaj ne moremo več opustiti tega boja. Rada bi se zahvalila tudi EAPN in organizatorjem tega srečanja, ki so mi omogočili, da lahko tukaj izmenjam izkušnje. Zahvaljujem pa se seveda vsem udeležencem in tudi tem, ki so se udeležili prejšnjih srečanj če ne bi mogla sodelovati na tem srečanju, ne bi bila ista oseba, če ne bi mogla prisluhniti vsem tem najrazličnejšim eh, pričanjem, ne bi bila več ista. Zato hva, se vam zahvaljujem, da sem lahko tukaj in da lahko spregovorim. Hvala. Hvala, gospa Fernandez. Da ste nam povedali, povdarili pomembnost tega srečanja in da ste povdarili pomembnost, da se ukrepa proti temu pojavu za nekatere izmed vas je to pomembno srečanje, ki zahteva velik napor, da pridete sem v Brusel in da tu poveste svoje mnenje, predstavite svoje izkušnje in situacijo v vaši državi. Sedaj prehajamo na drugi del našega srečanja, malo smo v zamudi, in, vendar je pomembno je slišati ta sporočili. Eh, povabim gospo Antonijo eh, od komisije, da se nam pridruži tukaj. Ona bo osvetlila odgovore komisije in povdarila politične vidike. Prosim, da se nam pridruži in nam razloži razmišljanja komisije o vseh predlogih, ki smo jih eh, predstavili ali dali lansko leto. Hvala za vabilo, za vaš ovod naloga, ki ste mi jo dali, je zelo težka. Po vseh teh pozitivnih govorih vam moram razložiti, kaj smo mi storili na podlagi teh tradicionalnih srečanj. To seveda zahteva neko oceno teh devetih let srečanj. kot vedno imamo kozarec, ki je na pol prazen, pol poln, imamo pozitivne strani eh, dinamičnega procesa, ki se razvija skozi ta leta. Ko pa merimo konkretne rezultate, se seveda pogosto vprašamo, ali so se dejansko razmere revnih izboljšale eh, ali lahko dokažemo, da smo zadovoljili pričakovanja. Leta 2008 med uh, francoskim predsedovanjem je bilo odločeno eh, organizirati velike dogodke, eh, okrogle mize v boju proti revščini in socialni izključenosti in da te dogodke dvigniti na ministersko raven, in jih povezati skupaj s tem srečanjem. Bili so predstavniki teh srečanj in drugi udeleženci okroglih mis, komisarji eh, so, solidarnosti, ki so imeli svečane govore in druge osebe, ki so rekle, vi govorite, govorite, vendar revni ne morejo več samo poslušati mi smo v obupnem položaju. To je bilo zelo uh, ganljivo, zelo prodorno ta, to, eh, ta razkorak med besedami in konkretnimi položaji konkretnih ljudi. Skušali smo ta razkorak nekoliko zapolniti. In ta sklep o, iz prejšnjega tedna je velik korak naprej in sklepi, eh, da je treba uvesti ukrepe za resnični boj proti revščini, da videti konkretne cilje, ki so bili postavljeni pred desetimi leti, da vidimo, kaj je bilo v resnici doseženo, da vidimo ta razkorak med postavljenimi cilji in med nujnimi potrebami prizadetih ljudi. Torej, prvi rezultat tega srečanja prvi je, da mi hočemo uh, omogočiti ljudem, prizadetim ljudem, da se izrazijo. In smo organizirali to leto boja proti revščini. In to je nek prvi rezultat teh srečanj. Drugi rezultat, da smo okrepili vlogo tega evropskega omrežja in to je postalo pravi vir navdiha vzpostavljanje partnerstva z evropskimi inštitucijami, kajti vsi skupaj smo močnejši, močnejši smo, če se lahko opremo na konkretne predstavnike izključenih oseb. To je vplivalo tudi na samo vsebino dnevnih redov, na razne forume, koordinacijske organe, eh, kjer so se obravnavali vprašanja aktivnega vključevanja, minimalnega dohodka in še drugih vprašanj eh, dostopa do javnih storitev, do dostopa do eh, finančnih storitev, do stanovanj. To so vse vprašanja, katerim smo posvetili veliko pozornosti in naporov. Tudi ne smemo pozabiti revščine otrok, ki je tudi zelo pomembno vprašanje. Uh, seveda so dela, ki potekajo. Imamo še veliko raznih vprašanj, naprimer socialne pravice, kako razviti strategijo uh, to je razmišljanje o vseh teh vprašanjih je v teku in to nam daje možnost, da razširimo področje boja proti revščini. Tu bi se ustavila, kajti še veliko dela je pred nami, zlasti glede na evropsko krizo in Težko je odgovoriti na vse izzive te krize, vendar delo poteka in zahvaljujem se vam za vašo pozornost. You, hvala, gospa Karparelli, hvala, da ste sprejeli to težko nalogo, da ste začeli odgovarjati na vsa ta priporočila, ki so se nabrala. Zdaj pa bi pozval gospod Daniel Djeriks, da nam predstavi rezultate študije, ki eh, to je študija o vplivu evropskih eh, srečanj. Good uh, morning, uh, everybody. I am uh, honored. Dober dan. V veliko čas mi je, da sem lahko tukaj in da vam lahko predstavim predhodne rezultate analize, kakšen vpliv so imela ta srečanja na politiko boja proti revščini. To študijo je naročila belgijska vlada, ki se je odzvala na pobudo srečanja in na pobudo mreže boja proti, za boj proti revščini. Študijo smo dokončali, kajti študija je zelo zapletena, zelo težko je ugotoviti, kakšen je učinek nekega evropskega srečanja v primerjavi z drugimi srečanji. Torej, naša naloga res ni bila lahka. Zato smo rabili veliko pomoči, da smo dokončali to študijo najprej. Rabili smo informacije od različne, različnih udeležencev teh devetih srečanj. Zelo težko se je bilo srečati z vsemi temi osebami. V devetih letih je bilo veliko delegatov, ki jih nismo več našli, s katerimi nismo uspeli vzpostaviti stika, vendar smo na srečo našli osebe, ki so bile na teh srečanjih in ki so bile tudi pripravljene sodelovati v naši študiji in vsem tem se toplo zahvaljujem kot sem že povedala, so to eh, uvodni rezultati, začetni rezultati, končni rezultati pa bodo objavljeni v začetku oktobra. Uh, um. Gre za študijo vpliva in v tej študiji vpliva smo hoteli eh, določiti različne faze. To so, kaj so glavna vprašanja, ki smo si jih postavili. To vidite tudi na ekranu. To so zelo dinamična vprašanja. Prvo vprašanje. Kakšen je vpliv sreča na osebe, ki se soočajo z revščino? Ali so ukrepi spremenili življenje teh oseb? Drugo vprašanje. Kakšen je vpliv na akterje civilne družbe ali kakšen je vpliv na inštitucije? Danes so že drugi pred mano povdarili, kako pomembno je, da je boj proti revščini kolektiven, da v tem sodelujejo najrazličnejši akterji in torej so akterji iz civilne družbe tudi zelo pomembni. Tretje vprašanje kakšen vpliv je, so imela ta srečanja na evropske in nacionalne politike. Prav zanima nas, kakšen je bil vpliv teh srečanj na politike. In potem še zadnje vprašanje, nekoliko atipično. Kako lahko ocenimo način, kako se organizira sodelovanje na teh srečanjih? torej vidite, potem, kakšna so vprašanja, potem pa smo uporabili tri vrste metod za odgovarjanje na ta vprašanja. Hoteli smo seveda vprašati ljudi, ki imajo kaj zapovedati, hoteli smo najti ljudi, ki lahko kaj prispevajo kot govoru na ta vprašanja. Prva faza. Uh, Pripravili smo vprašalnik, ki smo ga potem po internetu poslali ljudem. Želeli smo dobiti internetne naslove ljudi, ki so bili na prejšnjih srečanjih in tako smo dobili 300 oseb. In 79 oseb je na, to, na ta vprašalnik potem tudi odgovorilo. In uh, kdo je odgovarjal? Dobili smo različne predstavnike vlad, potem predstavnike nevladnih organizacij, ljudi, ki se soočajo z revščino, potem eh, organizatorjev in eh, akademikov. Seveda, vedno je težko odgovarjati na vprašalniki, kaj ti vprašanja so zelo eh, taka natančna, da um, moraš izbrati odgovor, ki je na voljo, ne moreš izraziti vseh nijans v odgovoru in zato smo kasneje imeli še pogovore z ljudmi, zato da so lahko pojasnili bolj natančno svoje odgovore. Tako smo imeli 12 intervjujev z ljudmi iz EAPN, nevladnih organizacij in uh, s politiki. In potem tretja faza, študija primerov, to je bila zelo zanimiva faza z Nikolajem eh, sva izvedla to raziskavo, bila sva v petih državah, obiskala to državo, se pogovorila z različnimi osebami in zbrala sva še dodatne informacije o tistih vprašanjih, ki so naju zanimala v nasprotju z vprašalnikom, ki smo ga poslali v internetu, smo zdaj lahko imeli več stikov z osebami, ki se soočajo z revščino. In sedaj rezultati. Hoteli smo videti, kakšen je splošen vpliv teh srečanj, potem nas je zanimalo, ali eh, ta srečanja omogočajo, da se bolje razume položaj v katerem se znajdajo osebe, ki se soočajo z revščino in 79 odstotkov, ki so odgovorili na vprašalnik po internetu, je reklo, da zdaj nekako bolje razumejo, kako živijo ljudje, ki se soočajo z revščino. Naslednja stvar, naslednje vprašanje, ali ste se kaj naučili o tem, kako se boriti proti revščini. Morda veste, kaj je revščina, ne veste pa, kako bi se borili proti njej. No, tukaj so odgovori taki, da je 80 odstotkov tistih, ki spremajo politične odločitve, odgovorilo, da so se na tem področju nekaj naučili. Ne samo, da so se naučili nekaj o boju, ampak so ti politiki odgovorili tudi, da zdaj, potem, ko so bili na takem srečanju, drugače pristopajo k politikam boja proti revščini vidimo, da je to kar visok odstotek, 80 odstotkov politikov, medtem ko je samo 56 odstotkov oseb, ki se soočajo z revščino, odgovorilo, da ima do revščine zdaj drugačen pristop. Torej, tukaj je kar velika razlika v odgovorih, v odstotku, torej v odstotku ljudi, ki so pritrdilno odgovorili. Potem naslednji vpliv uh, teh srečanj, ali ta srečanja vplivajo na osebe, ki so se udeležile, na osebe, ki se soočajo z revščino in so se udeležile tega srečanja. 87, uh, eh, evo, prostite, uh, eh, tukaj vidite eno fotografijo iz študije primera. In potem smo vprašali, uh, Eh, torej kako, ali so se te osebe tudi razvijale, osebno razvijale. Tukaj vidite uh, zdaj polsko delegacijo in 87 odstotkov oseb, ki se soočajo z reščino, je reklo, da ti, ta srečanja prispevajo k njihovi osebni rasti seveda smo vprašali te ljudi, kaj pomeni osebna rast in rekli so, da imajo da so bolj odgovorne, da prevzemajo odgovornost za svoj položaj, osebe so tudi povedale, da se počutijo močnejše, da imajo močnejšo vlogo v boju proti reščini, da se pogumneje tega lotevajo in tudi, da poskušajo izboljšati pogoje drugih oseb, eh, da, posku, da poskušajo pomagati drugim, ki se soočajo z reščino. Drugi vidik tega, kakš, kako so osebnostno rasle osebe, ki so bile na teh srečanjih, na srečanjih je, da so čutile čustveno podporo, manj so osamljene, zdi se jim, da jih družba bolj podpira. In uh, tretja stvar, te osebe so se počutile spoštovane in počuti, počutile so se, kot da jih poslušajo na teh srečanjih. In potem drugi del vprašanja ali so osebe med sabo bolj solidarne. 52 oseb, ki se soočajo z revščino, pravi, da so bolj solidarne med sabo. Zdi se, da eh, je to proces učenja, ki vključuje osebe iz različnih držav in ugotovile so tudi te osebe, da jih pomirja to, da obstajajo tudi v drugih državah take, take ljudje, ki se soočajo z reščino in da to pomeni, da to ni ta, nič slabega in da ni njihova krivda. Obenem pa so se učile tudi iz drugih rešitev, iz tega, kako so drugi reševali svoje probleme. Ljudje so tudi rekli, da, so, da bolj zaupajo politikam in politikom na področju boja proti revščini in potem vpliv, kakšen vpliv imajo srečanja na inštitucije in na akterje v civilni družbi. In kaj je odgovor? 40 odstotkov jih pravi, da je to imelo vpliv na oblikovanje politik. Ampak um, oblikovalci politik, torej tisti, ki sprejemajo odločitve, so bolj prepričani, enako tudi nevladne organizacije pravijo, da so jih taka srečanja spodbudila k dodatnemu boju proti revščini in izključenosti. In še drugi rezultati, še vedno na tem istem področju, vidite več krivul, najprej ena kritika tega srečanja, Eh, to srečanje ne vpliva zelo na javne razprave, čeprav bi javne razprave morale vplivati. Eh, na javne razprave bi bilo torej treba vplivati in bi, več, bi morali več govoriti o tem. Pozitivni učinek pa je, da so ta uh, srečanja povzročila, da so bile ustanovljene nove organizacije. To pomeni, da so se ljudje v svojih državah odločili in organizirali nove organizacije za boj proti, sre, proti eh, revščini. Obenem pa ta srečanja omogočajo tudi boljše sodelovanje med različnimi organizacijami in različnimi državami. Eh, Torej, videli smo, da, je, da so ta srečanja pomembna in da so pomembne tudi priprave na srečanja. In sedaj vpliv na politike. Približno 60 odstotkov politikov meni, da e, taka srečanja vplivajo na politike, vendar pa 79 odstotkov oseb, ki se soočajo z revščino, menijo, da ta srečanja ne vplivajo na politike. Torej, kako lahko razložimo to razliko? Mogoče to res vpliva, srečanja vplivajo na politike boja proti revščini, vendar potem politike ne prinašajo konkretnih rezultatov. Mogoče bi bil to možen razlog. In uh, vidimo pa, da ljudje menijo, da uh, um, imajo ta srečanja vseeno vpliv na udeležbo um, oseb, ki se soočajo z revščino v oblikovanje politik. In sedaj, um, kako ta srečanja vplivajo na uh, politike, politiki bolje razumejo uh, Eh, revščino, potem pa ta srečanja vplivajo tudi na pripravo dnevnih redov, na pripravo načrtov za boj proti revščino. Revščina je bila predmet politične razprave, eh, želimo jo namreč izkoristiti. In na evropski ravni smo tudi dobili nekaj rezultatov, naprimer revščina je zdaj del strategije Evropa 2020 razpravljali smo tudi o strategiji vključevanja in tudi to je spodbudilo evropske politike, da vključijo strategijo vključevanja v svoje politike. Zdaj smo tudi v letu boja proti revščini in tudi to je povezava med tematskim letom brezdomstva, Potem smo govorili tudi o ustrezni minimalni plači, o ustreznem sistemu minimalnih plač ter o energetski negotovosti, ki jo eh, vidimo. Vidimo tudi več vpliva na nacionalni eh, ravni, vpliv na nacionalni ravni lahko ocenimo preko študij primerov. Rečemo naprimer lahko, da so v Italiji evropska srečanja uporabili kot zgled in eh, so potem oni ta zgled posnemali in zdaj organizirajo nacionalna srečanja oseb, ki se soočajo z revščino. Nacionalna srečanja so bila tudi uh, spodbuda, Eh, za to, da smo na evropski ravni organizirali uspešne dogodke. Potem še drug primer, romska populacija, o kateri se je veliko razpravljali zaradi, ravno zaradi evropskega srečanja. Potem eh, smo imeli tudi eh, srečanja na temo dela revnih in podobno. Splošno gledano so rezultati srečanj pozitivni, eh, večina rezultatov je eh, torej pozitivni in eh, pozitivni tukaj vidite belgijsko, videli ste belgijsko delegacijo, ki je bila zelo zadovoljna. In zdaj še udeležba. Osebe so pokazale visoko motiviranost menijo, da je priprava srečanja odlična, da ni jezikovnih težav, da ni organizacijskih problemov. Nekaj bolj negativnega je bilo le to, da so nekatere osebe preveč pričakovale od teh evropskih srečanj. Želijo si, da bi več politikov iz drugih držav se udeležilo takih srečanj, zato da bi to sprožilo širšo razpravo. In če zaključim z nekoliko cinično prispodobo, v nasprotju s to fotografijo bi rada rekla, da se zdi, da obstaja eh, obetavna prihodnost za naša srečanja. Hvala. Uh, thank you, Daniel Dirks, to highlight for us those uh, elements and to. Hvala, Daniel, da si povdarila te elemente in v bistvu si zdaj začela odgovarjati že na vprašanja. Na srečanjih je bilo postavljenih zelo veliko vprašanj in včasih se tudi vprašamo, kaj nam taka evropska srečanja sploh prinesejo. In zelo zanimivo je videti, kako nekateri čisto drugače vidijo učinek teh srečanj ampak če vidiš, kako visoke odstotke dosegajo odgovori politikov, mislim, da je to zelo pomembno. In mislim, da je to zelo pomembno tudi zato, ker smo ravno zato tukaj. Delegacije držav članic želijo videti, da se izboljšajo politike. In mislim, da je to zelo pomembna stvar, ki nam jo ta študija lahko eh, pokaže. Zelo pozni smo, ampak nikakor ne bom spustil priložnosti eh, in vam dal besedo, kajti vi se lahko odzovete na to, kar je povedala gospa Karpareli in lahko se odzovete na to, kar je pokazala študija. Če bi kdo prosil za besedo, nekaj ljudi lahko prosi za besedo ali kdo hoče. Vidim eno osebo, da tri že vidim, hvala, štiri. Zaenkrat štiri. Gospa Federico, ja, gospod, z te strani prosim. Ik zou graag een voorstel doen. De Europese ontmoeting mogen. Rada bi nekaj predlagala. evropska srečanja ne smejo biti ločena in morajo ostati na dnevnem redu Evropske unije in Evropskega parlamenta. Rabimo novo strategijo, rabimo nov strateški načrt 2020. Zato je treba tudi ustanoviti to platformo za boj proti revščini vključiti pa je treba, neposredno je treba vključiti osebe, ki se soočajo z reščino. Hvala. Če prosite za besedo, vas prosim tudi, da poveste, v katerem jeziku boste govorili in da se predstavite. Zdaj lahko povem, da je bila to Mary Louise Ducroc iz belgijske delegacije. Tudi jaz sem belgijec in vem, kdo je kdo. Zdaj pa dajem besedo nemški delegaciji. Mislim, da bo Jens govoril nemško. Jens Išrüter, e. Deutsche Delegation. Uh, mir... uh, predstavnik nemške delegacije. Danes smo slišali veliko govorov. Sklep je isti postopek kot lani. Strani politikov slišimo, da hočete uresničiti naše ideje, vendar ničesar ne naredite. Kriza ima posledice, Špekula špekulanti so zaslužili milijarde in milijarde in evropske vlade danes pripravljajo zakonodaje, da morajo revni plačati posledice. Treba je zelo jasno upoštevati naše interese, ne pa samo ekonomske interese. Thank you. Hvala. Gospod, ja, tam, ja. Eh, Pedro Gonçalves, eh, Portugal. Portugalska delegacija. Najprej bi se rad zahvalil vsem osebam, ki se soočajo z revščino in ki so prišli sem, kajti to so res nosilci tega srečanja, kajti brez njih srečanja ne bi bilo. Že kar nekaj časa govorimo. nisem si natančno zapisal, ampak že kar nekaj časa govorimo o statistikah, študiji, strategijah, govorimo o milijonih oseb, ki se soočajo z revščino. Številne, teh os, o, številne od teh oseb sploh niso danes zjutraj mogle jesti. Številne osebe so v dosti slabšem položaju, kot smo mi. Statistike, študije in teorije je treba uskladiti s prakso. Nekatere osebe so vedno um, v revšči, živijo v revščini, so v obupane in stalno zaskrbljene, upoštevati jih je treba. Te osebe niso predmeti, ni treba vse čas graditi uh, letališč in kupovati orožja. Osredotočiti se je treba na te osebe in se boriti za nje. Tukaj ne ravnamo s predmeti, z nekim materialom, tukaj govorimo o ljudeh. Jasno je treba povedati, da gre za ljudi. Mislim, da je treba napisati listino oseb, ki se soočajo z revščino in seveda listino pravic in obveznosti teh oseb. Um, Hvala. Mislim, da je zelo pomembno povdariti, kot ste vi naredili in kot jens iz nemške delegacije, da je treba pogledati tudi na druga področja, ne samo na socialna področja. Proračun je zelo pomemben, treba je pogledati, kam gre denar. Pomembno je, da tudi to upoštevamo. Zdaj pa na koncu dvorane predajam besedo, na koncu dvorane. Holger. Govoril bo v maltskem jeziku. Pogosto govorimo o odpravi revščine in to je zelo dobra ideja, vendar je treba biti pozoren na to, da bo nekega dne konec boja proti revščini. Treba je nadaljevati s tem bojem, kajti vemo, da politična, ekonomska in socialna eh, položaj se stalno spremenja in ne moremo si eh, domišljati, da bo nekega dne konec boja proti revščini. Drugo, kar bi rad povdaril, zelo me je eh, veliko pozornosti izbudilo to, da so veliki razkoraki med socialno politiko in ekonomsko politiko in da ti dve politiki se med seboj ne ujemata nujno in to me, me vzbuja skrbi, kaj ti politiki dajo veliko priporočil, mi tudi naj bi dali svoje, svoja priporočila, svoje ideje. Treba je vedeti, da govorimo o ljudeh in da je treba zasnovati širok pristop eh, ne samo ekono, z ekonomskega, ampak tudi z drugih vidikov. Moramo seveda ustrajati pri pomenu minimalnega dohodka, prav tako moramo upoštevati druge elemente. Ljudje, človek mora biti v centru naše pozornosti, naših predlogov, kaj ti govorimo o ljudeh, ne pa o številkah. Hvala rad bi vas spomnil, da žal ne bomo imeli časa, da bi dali besedo vsem, ki bodo dvignili roko. V, na delavnicah bomo nadaljevali s tem dialogom in tam boste imeli priložnost se obrniti na predstavnike parlamenta in druge uh, udeležence. Sedaj pa dajem gospe Figurejro besedo od Evropskega parlamenta. Ah, eh, Hvala. Eh, hablo en español. Soy Manuela Pérez y vengo de España. Sem Manuela Pérez iz Španije, govorila bom špansko. Najprej bi rada postavila eno vprašanje. Rada bi vedela, zakaj evropska srečanja ne prinesejo uresničitve ciljev. Osebno sem bila na teh srečanjih, ampak ne vidim, kaj so prinesla ta srečanja. Sprašujem se torej, zakaj ne uspemo uresničiti ciljev, ki smo si jih na srečanjih zastavili obenem bi rada še nekaj povedala. Revščina ni samo finančen ali ekonomski cilj, eh, problem, kaj ti lahko se zgodi, da imaš dovolj sredstev, da preživiš, nimaš pa dostopa do kulture. Lahko imaš recimo službo, ampak eh, lahko bi dobil službo, ampak je ne dobiš zato, ker jaz naprimer eh, sem na invalidskem vozičku. Eh, jaz zase mislim, da sem revna, čeprav imam denar, da si kupim hrano, eh, hrano, žal pa ne morem dobiti vsega, kar ponuja družba in to je zaposlitev, kultura in podobno. Zato me zanima, zakaj srečanja nič ne spremenijo, v resnici prav nič in uh, s tem bi rada zaključila. Thank you for this and to remember us hvala. Hvala, da ste nas spomnili, da ni pomemben samo denar, ampak da je v revščino upletenih zelo veliko stvari. Zdaj pa predajam besedo gospe Figurero iz Evropskega parlamenta. Hvala. Tudi jaz bi rada pozdravila vse, ki so danes na tem srečanju prisotni kljub kritikam, ki smo jih slišali, bi vam rada zagotovila, da ste vsi pomembni. Zelo pomembno je, da imamo priložnost, da lahko izmenjamo izkušnje, da lahko slišimo vaše izkušnje in da vidimo različne poglede na problem. Hkrati pa se strinjam, da je treba narediti več, kot počnemo sedaj osebe, ki se soočajo z reščine, so nasičene besed, besed brez dejanj, želijo si dejanj, želijo si praktičnih ukrepov in mislim, da je to zelo veliki ziv za tiste, ki oblikujajo politike. Ne moremo reči, da je leto 2010 leto boja proti revščini. Če se potem odločimo, da bomo izvajali varčevalni program, zato da se bomo eh, držali pakta stabilnosti in eh, da bomo zmanjševali proračun. In seveda, kaj se zgodi, ko zmanjšuješ proračun, zmanjšuješ javne storitve, zmanjšuješ program socialnih pomoči, povečaš eh, upokojitveno starost, znižaš minimalno plačo, povečaš davke na prihodke in podobno. Ampak to je nemož, nemogoče. Ampak ravno to se trenutno dogaja v Evropi. Po eni strani smo v letu boja proti revščini, po drugi strani pa je gospodarska politika vedno ostrejša in to bremeni ravno osebe, ki se soočajo z revščino in to je sramota in škandal. Ne smemo se bati tega, da povemo, da smo zgroženi. Uh, nismo, eh, povedati je treba, da niso vsi politiki v istem košu, eni si res prizadevajo za boj proti reščino. Gospa predsednica odbora za zaposlovanje je rekla, da smo včeraj um, v odboru izglasovali poročilo, ki res poudarja te probleme ki res, eh, je res kot alarm, vendar moram povedati, da čeprav eh, imam pravico do glasovanja, vedno odloči večina in kljub temu, kljub moji vlogi, čeprav sem sodelovala pri, poru, pri pripravi tega poročila, z njim nisem zadovoljna. To poročilo, o tem poročilu bomo oktobra obravnavali na plenarnem zasedanju parlamenta in um, to poročilo lahko izboljšamo in tukaj lahko date predloge za to, kako bi ga izboljšali, kako bi iz besed prišli na dejanja, kako bi vsem zagotovili kakovostne storitve, kako bi vsem zagotovili minimalni prihodek, ki omogoča dostojno življenje tukaj eh, na tem sestanku, na tem srečanju smo že govorili o tem, da ni dovolj samo denar za to, da kupimo hrano, ampak je treba imeti tudi sredstva za to, da greš v šolo, da imaš dostop do kulture, do stanovanja in podobno. Tudi revni imajo pravico do kulture, to smo že povedali. Zato je nujno, da se minimalni prihodek sprejme in da to postane ena, ena norma, en standard za Evropsko unijo. Rabimo evropski zakon, da bomo to dosegli. Včeraj tega nismo mogli vključiti v poročilo, ampak mislim, da bi to lahko dosegli oktobra in to z vašo pomočjo. Skupaj moramo delati, da bomo dosegli ta cilj. Ampak to ni vse, to, je, to bo šele prva faza, potem pa bo treba zagotoviti, da se bo poročilo izvajalo v resnici in da bo vključevalo vse osebe, ki se soočajo z revščino. Treba bo doseči, da revni delavci ne bodo več revni, treba bo doseči to, da bodo plače dostojne, ki bodo omogočale dostojno življenje osebe, ki živijo v revščini, imajo tudi eh, pravico do dostojne pokojnine. In zato je treba vplivati na politike, ki jih sprejema ta komisija in svet. In to si želim, da bi dosegli in želim, da bi komisija in parlament v tem sodelovala in uh, obveščala vas bomo o moji podpori. Hvala. You, Hvala, gospa Figuredo zelo jasno ste povedati, kako pomembno je, da sodelujemo in da vse naše dobre namene vključimo v, zako, v zakone. Zdaj pa moram žal zaradi ure zaključiti plenarno razpravo, vendar bomo ta dialog nadaljevali v delovnih skupinah po odmoru za kavo. Ampak predtem besedo predajam Mišelin Žerondal, ki bo sporočila nekaj praktičnih informacij. Rad bi še izkoristil to priložnost in se ji zahvalil za vsa prizadevanja, za vse, kar je naredila za organizacijo današnjega srečanja. Alors, quelques informations pratiques nekaj praktičnih informacij, zelo splošne informacije, da boste našli svojo delavnico, dvorano, kjer je, sledite fotografijo deklice, <clears throat> ki gleda v prihodnost. To je fotografija, ki jo morate slediti in boste našli svojo dvorano. In še nekaj evropski poslanci in njihovi pomočniki, ki so tukaj, na, koncu, na izhodu iz dvorane boste dobili dvoran eh, papir, zato da boste lahko, to je tale papir, kakršnega tudi jaz kažem, da se boste, prosim, slikali z vašo regionalno delegacijo. To je zelo pomembno. Torej, delegacije, nacionalne delegacije. Poglejte na ta papir, gor piše ura in kje bo fotografija. Pri velikem panoju s to fotografijo deklice, ki zre v prihodnost, tam bo fotografiranje. In še. Zdaj prva stvar. Govorce pozivam, da grejo v dvorano in da se postavijo zraven eh, te tribune, kjer so. Vsi vi, ki ste v dvorani, pa zdaj pojdite proti središču, sredini dvorane, tako da bomo lahko naredili skupinsko fotografijo vseh, ki ste tukaj. Najprej torej um, vsi, ki ste um, govorci, ki ste bili nasproti delegaciji, stopite dol, mi delegacije pa gremo vsi proti središču dvorane.